zaščita finančnih interesov Evropske unije korak bliže k nazoru skupne kmetijske politike, ki je temelji na rezultatih. Sedaj dajem besedo poročevalcu. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod podpredsednik Timmermans, potrebujemo učinkovitost. 40 milijonov transakcij se izvaja v okviru skupne kmetijske politike in to stane približno 4 milijone evrov letno. Pravila za nadzorovanje SKP -ja so vedno bolj kompleksna in pričakujemo, da bodo stroški spremljanja celotnega proračuna v višini 58 milijard evrov za SKP samo še rasli, če ne bomo spremenili sistema. 4 milijarde evrov, torej 4 milijarde evrov so ti izdatki na ravni držav članic. Kmetje se soočajo z kupi in kupi papirjev, ki jih morajo pripraviti za nacionalne organe. Soočajo pa se z vedno bolj kompleksno zakonodajo in pa ukrepi. Finski kmetovalec je ponazoril, kakšen absurd je to. Povedal je, da, oziroma prikazal je, celoten kup papirjev, ki jih vsako leto zahtevajo pristojni organi. Dokumenti so bili dolgi 33 metrov, več kot 33 metrov, kar je dolžina v bistvu dveh vrst poslancev ELS v tej dvorani, kar je zelo, zelo dolga vrsta. Če ne bomo uskladili SKP-ja in zmanjšali bremena nadzora SKP oziroma kmetijstva, ne bomo omogočili novega dostopa do kmetijstva. Še vedno bo to zelo težko, pa tudi trenutni kmetovalci bodo s svojim delom mm, nadaljevali zelo težko. To pa tudi pomeni, da denarja davkoplačevalcev ne porabljamo na ustrezen način. Neučinkovitost seboj privede tudi nejasnost, negotovost glede celotnega sistema porabe evropskih sredstev. Nadzor, ki temelji na rezultatih, bi lahko bil odgovor na te težave. Opredelitev rezultatov in pa nadzor rezultatov bi moral biti um, voden z kakovostjo. Kakovost mora biti naše vodilo in hkrati bo to privedlo do večje gotovosti pri izvajanju sistema. Pristojni organi bi morali organizirati preverjanja na kraju samem, ampak na način, da ne bi uh, obremenjevali kmeta pri svojem delu vsako leto. In hkrati vseeno mm, sistem organizirati tako, da bo obrodil podatke tako za komisijo, kot tudi računsko sodišče. Uh, v poročilu iz, opredeljujemo tudi tiste države, ki so najboljše in najslabše na posameznih področjih. Najboljše države bi lahko uh, dobile kakšne ugodnosti zaradi tega, če bodo vsako leto izvajali se te na dober način. Zdi pa se mi, da je vse skupaj še vedno preveč, na preveč trhlih nogah kajti tiste države, ki delujejo dobro, popuščajo. Kaj je rdeča linija oziroma rdeča ni tega poročila? Poenostavitve. Poenostavitve so neizogibne. Poročevalec je pri svojem delu v bistvu želel kmetovalcem samo omogočiti njihovo delo in jih razbremeniti Eh, birokracije in pa prevelike papirologije. Hvala. Hvala. Zdaj pa sledi postopek Catch the Eye. Gospa Navokova je prva. Благодаря госпожо председател. Взема господ Новако. Най-лепша хвала, госпожо председател. Мислим, da bi bilo najbolje, če bi objavili rezultate nadzora oziroma spremljanja izvajanja skupne kmetijske politike. To bi bilo najbolje. Menim tudi, da je gospod Sarvama opravil izjemno dobro delo. Iz vsega tega se lahko naučimo veliko. Zelo zapleten sistem nadzora ne pomaga nikomor. Zelo pomembno je, da pospešimo vse z nadzorom povezane postopke. Postopke naprimer pri plačilih. Hrati pa bi morali tudi nagraditi tiste, ki delajo dobro. In obratno. Zmanjšati bi, tu, bi morali tudi papirologijo in hkrati uporabljati elektronske tehnologije namesto papirja. Vsem tem bomo lahko izboljšali naše delo in pa tudi olajšali delo kmetov. Hvala, gospod Kaputo. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedojoča. Z dvema reformama SKP eh, smo dobili več in različna, še bolj različna pravila kot prej in to prinaša seboj tudi več napak. Cilj eh, je seveda poenostavitev in manj birokracije, tako da se eh, strošek nadzora zmanjša in že danes je okrog 4 milijarde evrov. Komisija mora preveriti, koliko eh, je napak in katere organizacije krčijo. Zaradi tolmačenja se prosi počasnejši govor. Prihaja do ne eh, lažnih eh, izplačil oziroma zahtevkov za izplačila, postaviti je treba kriterije, eh, v katerih eh, državah je največ in kje je najmanj napak in kje imajo najboljše prakse. Vzpostaviti je treba bolj racionalno SKP, ki bo usmerjena v kmetovalce in na ta način bomo dosegli zastavljene cilje. Thank you, Mr. Rope. Hvala, gospod Rope, mi je to. Ačiū pirmininkė. Noriu... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam pobudo in tudi sam pozivam komisijo, da začne izvajati poenostavitve sistema SKP. To bo koristilo ne samo kmetovalcem, ampak tudi vsem tistim, ki so odvisni od kmetijstva. Tu treba omeniti tudi zelenito. Treba omeniti odgovorno kmetijstvo. Kmetovalci so ljudje, ki že več generacij upravljajo svoje delo. V tem kontekstu bi bilo treba tudi omeniti številne spremembe, ki so se zgodile v novem programskem obdobju. Komisija je pristojne agencije pozvala, da izkoristijo to možnost in začnejo izvajati mehke okrepe, usposabljene in tako naprej. Hvala. Hvala, gospod Moraš, za minuto. Gospod Marijas, izvolite. Kompleksnost in pa zbirokratiziranost SKP-ja je ključni izziv, s katerim se soočamo. Sistem je treba poenostaviti, kajti samo tako bo SKP učinkovita, hkrati pa se bo tudi povečal tudi donos. To so rešitve, ki so namenjene večinoma večjim kmetovalcem. V moji državi veliko kmetovalcev kljub tem ukrepom ne more preživeti. Poleg tega pa so tu še slabe letine in pa naravne katastrofe. Situacija pa se je pri nas v zadnjih letih še poslabšala zaradi ukrepov, ki nam jih je naložila trojka. Davki so se zvišali za 150 odstotkov, hkrati pa je ruski embargo v bistvu kar izbrisal grške kmetovalce. Treba je povečati pomoč neposredno in pomagati grškim kmetovalcem, ki jih je eh, prizadeval memorandum. Hvala. Hvala, gospod Kristoforo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Govorimo o zelo resnem vprašanju, ampak gospod Srvama je pripravil odlično poročilo s tem se je res dotaknil srčike celotne, celotnega problema. Mislim, da k temu nimamo več česa dodati. Ključna beseda je učinkovitost. Samo, če jasno vemo, v čem je težava, lahko ukrepamo. 50 milijonov aktov je povzročilo stroške v višini 4 milijard evrov. 17 odstotkov celotnega denarja, ki je namensko eh, določen za SKP, gre za birokracijo. To je neuzdržno in mislim, da tak sistem ne more preživeti. Za nadzor ne moremo plačevati toliko. Preberite si poročilo. Če bomo šli po tej poti, potem bomo uničeni. Zmagali pa bodo tisti, ki v bistvu živijo od birokracije. Treba je zmanjšati upravno breme in najti nove učinkovite rešitve, s katerimi se bodo lahko kmetje nadzorovali sami. Hvala. Hvala. Gospod Timmermans, izvolite, odgovorite eh, na komentarje. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala. Seveda, tudi naš cilj je, da se zmanjša število kontrol na kraje samem. Treba je pripraviti bolj jasna pravila, ki jih lahko tudi izvajamo, s katerimi lahko kmetovalci lažje shajajo, pa tudi tisti, ki jih izvajajo, jih morajo poznati. Nekateri ste že omenili, da je komisija zagnala eh, ta postopek poenostavitev. Dobili smo tudi številne komentarje, številne pripombe deležnikov. Nekaj sprememb smo že začeli izvajati. Komisija pa v prihodnih mesecih predstavila še več predlogov. Ampak ali moramo čakati na nova pravila, da se spremeni sistem? Tudi trenutna zakonodaja omogoča državam članicam, da z ustreznimi spremembami sistema nadzora izboljšajo učinkovitost nadzora na kraje samem. Nekatere države so to že začele izvajati. Službe komisije sodeluje s temi državami in skušajo zagotoviti eh, da se bodo poenostavitve izvedle v čim večjem obsegu. Seveda imamo veliko odgovornost, kajti zagotoviti moramo ustrezno porabo davkoplačevalskega denarja, preprečiti moramo zlorabe. Trenutna zakonodaja države članice že spodbuja, da nadzor organizira na način, s katerim zmanjšajo breme za kmetovalce. Samo 5 odstotkov kmetovalcev se preverja na kraju samem oziroma njihovo delo na kraju samem, skladno s sistemom SKP. Večina zakonodaje na tem področju uh, je še vedno na članici, ne izhaja iz, SK, iz SKP. Ampak za kmetovalce je vse eno, ali je neko pravilo iz Brusla ali iz njihove države. Kmetje se soočajo s pravili in želijo jih manj. Pravi imajo, Mora, morali bi kmetovati in ne uh, brskati po papirjih. Mislim, da bi morali države članice izboljšati lastne službe pristojne za nadzor. Hkrati pa bi se lahko tudi učile druga od druge, bolj kot se danes. Kot sem že dejal, nadzor je potreben in bo ostal potreben. Ampak, preden izvedemo plačilo, potem je treba zagotoviti ustrezno skladnost. Treba je preveriti, ali kmetovalec eh, dosega zahteve iz zakonodaje. Bolj kot je zapleteno okolje, bolj bo zapleten sistem. Davkoplačalci pa morajo vedeti, ali se denar porablja skladno s pravili. In zato ne bomo podprli kateregakoli predloga, ki bi ogrozil ustrezno eh, finančno upravljanje evropskega proračuna. Vprašamo pa se tudi, ali je stopnja napake dveh odstotkov ustrezno merilo za tako kompleksno politiko, kot je SKP oziroma kot je razvoj podeželja. V tem kontekstu bi bilo treba tudi eh, izpostaviti vprašanje razmerja med stroški in pa mm, koristmi nadzora. Skupna kmetijska politika je eden od ključnih stebrov evropske oziroma evropskih politik. In v interesu nas vseh je, da bo ta politika kar se da učinkovita, kar se da uspešna in da bo še naprej lahko omogočala tako kmetovalcem kot tudi eh, državljanom, da živijo tako, kot je treba. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Sarvami za poročilo. To je še en prispevek k poenostavitvi skupne kmetijske politike. Hvala, gospod predsedevča. Hvala, gospod komisar. Razprava je zaključena. O poročilu bomo glasovali jutri. Gremo